februarja. Nadaljevali bomo z naslednjo točko na dnevnem redu. Gre za izjavo podpredsednice komisije Visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, svoboda izražanja v Turčiji, nedavne aretacije novinarjev in vodstvenih delavcev v medijskih hišah ter načrten pritisk na množične medije potem bi kar prosil gospoda Delavedova, da poda komentarje v imenu sveta. Gospod predsedujoči, spoštovani poslanci, eh, tukaj sem v imenu visoke predstavnice. Preteklo nedeljo je turška vlada aretirala eh, številne eh, novinarje in umetnike. Eh, vse to smo spremljali z veliko pozornostjo. Visoka predstavnica gospa Mogherini in komisar Han sta v nedeljo popovdne dala izjavo, ki je zelo jasno povedala, da so te aretacije v nasprotju z temeljnimi načeli demokracije. Poleg tega eh, je šlo tudi za nespoštovanje eh, načela nedožnosti, dokler ti ni dokazana krivda. Šlo naj bi eh, za kršitve pravic posameznikov. Potrebno je spoštovati načelo pravne države, pa tudi načelo sorazmernosti. Svet je o tej situaciji razpravljal in je sprejel jasne zaključke glede stališča Evropske unije in glede zahtev eh, do Turčije. Komisar za človekove pravice je izrazil močno zaskrbljenost zaradi nedeljskih dogodkov, ki predstavljajo velik korak naprej pri svobodi medijev v Turčiji. Tudi ta parlament eh, je izrazil svoje mnenje, eh, predsednik Šulc eh, je podal stališče v vašem imenu in današnja razprava bo le še ukrepila sporočilo, ki ga želimo poslati Turčiji. Vsi se strinjamo, da mora Turčija kot država kandidatka spoštovati visoka demokratična načela. Torej mora spoštovati tudi svobodo govora, ki je ključnega pomena za zagotavljanje drugih človekovih pravic, kot recimo pravico do eh, zborovanja eh, in eh, tako naprej. Demokracija ne more obstajati, če niso zagotovljene temeljne svoboščine. V poročilo za leto 2014 glede napredka v Turčiji je Evropska komisija govorila o eh, kršitvah človekovih pravic, o akcijskem načrtu, za boj eh, proti temu in eh, o tem, da je potrebno najti eh, hitro rešitev za te težave. Razvoj ogroža obstoj pravosodnega sistema in pa ogroža svobodo govora problemi eh, z svobodo govora v Turčiji niso novi. Videli smo, eh, kaj se je zgodilo eh, v odnosu do novinarjev in pa socialnih medijev po protestih v parku Gezi. To je še naprej tema, ki ogroža odnose med Evropsko unijo in Turčijo. Turčija mora spoštovati načelo pravne države, še prav posebej svobodo govora. To je ključnega pomena in eh, razvoj v Turčiji je zaskrbljujoč, kar zadeva načelo pravne države. Pri nedavnem obisku v Turčiji so komisar Steljanides, komisar Han in visoka predstavnica Mogherini poudarili, eh, da eh, svoboda govora in da temelje svoboščine spadajo med temeljne človekove pravice, ki jih Turčija mora zagotoviti. vsi, tudi turška stran, eh, so eh, se zauzeli eh, za proces demokratizacije tega področja in tudi Turčija je izkazala politično voljo za napredek na tem področju. Visoka predstavnica pa tudi oba komisarja eh, so poudarili, eh, da je potrebno sedaj poskrbeti za konkretna dejanja, da je potrebno uresničiti dane obljube na tem obisku. Evropska unija mora poslati jasno sporočilo Turčiji. Potrebno je eh, izvesti potrebne reforme in zagotoviti popolno svobodo. In tukaj eh, govorim eh, o eh, svobodi misli, govora in pa o svobodi zborovanja. Potrebno je spoštovati načelo pravno države in temeljne človekove pravice. Evropska unija je pripravljena podpreti ta prizadevanja Turčije. Potrebno je zagotoviti napredek in izvesti potrebne reforme. Stališče Evropske unije je izjemno jasno in je bilo posredovano tudi turški vladi in sicer na izjemno jasen način. Evropska unija pozorno sledi eh, to vrstnim dogodkom in sedaj strani Turčije pričakujemo konstruktivno rešitev v odgovor na našo zaskrbljenost. Mislim, eh, da moramo eh, izkoristiti vse instrumente, ki nam jih ponuja pridružitveni postopek. Eh, s tem postopkom je potrebno nadaljevati v dobri volji in upamo, eh, da bo naše sodelovanje obrodilo sadave, ki jih pričakujemo. Gospod predsedujoči, spoštovani poslanci, naj vam še enkrat zagotovim, da je ta tema prioriteta za Evropsko unijo in da bomo razvoju dogodkov še naprej pozorno sledili. Gospod predsedojoči, spoštovani poslanci, najlepša hvala za vašo pozornost. Z veseljem bom prisluhnil razpravi in pa vašim mnenjem. Ministru, kar je... Najlepša hvala, spoštovani minister. Govorili ste v imenu podpredsednice in visoke predstavnice Evropske unije za zunanje zadeve. Zdaj pa še gospod Preda. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Za začetek bi želel povedati, da govorim kot prijatelj Turčije. Nisem eden tistih politikov, ki so si kariero tlakovali na kritikah zopr Turčijo in na nasprotovanju proti vstopu Turčije v Evropsko unijo. Me pa skrbijo zadnji pojavi trend aretaciji pripadnikov turških medijev. Namen turških politikov je zdaj očitno, vse tako se mi zdi, da se pridružijo Evropske unije in začnejo graditi evropsko družbo. Vendar pa je to nekoliko nejasen namen. In glavna težava je v tem, da so glavni podporniki Evropske unije tisti, ki so najbolj prizadeti v tej situaciji in zato bi morali biti pristojni organi še toliko bolj zaskrbljeni. Podpiram pogajanje glede, pogajanje glede poglava 23 in 24, to smo sprejeli tudi med zadnjimi pogajanjami, o napredku glede turškega pristopa in na ta način mislim, da bomo prispevali k razpravi v Turčiji glede tega vprašanja. Za zaključek bi želel povedati, da Turčija ne bo posredovala jasnega sporočila, če bo še naprej nadaljevala s pogajanji z državo, ki ni pripravljena sprejeti evropskih vrednot in prav tako ignorira ta pogajanja, tudi pogajanja za Moldovo, ki je veliko bolj stabilna kot Turčija. Najlepša hvala besedo predajam Kati Peri, dve minuti. Najlepša hvala. Osrode eh, v osrčju tega pristopnega pogaja je spoštovanje človekovih pravic in pluralistični mediji so bistveni element kakršne koli demokracije in zaradi tega me zelo skrbi, kaj se je zgodilo prejšnjo nedeljo, ko je prišlo do racije v medijskih hišah v Turčiji in eh, nekatere urednike ter novinarje so aretirali. In to pomeni še eno kršitev svobode izražanja in človekovih pravic. V primeru, da bo prišlo do obsodbe, pričakujemo, da se bo izvedel tudi pravičen postopek, kjer bo obveljalo načelo domnevene dožnosti in bo obenem vse skupaj izvedeno tudi transparentno. Prejšnji teden sem obiskala Turčijo kot poročevalka Evropskega parlamenta in prišlo je do jasnega razumevanja, vsaj v pogovoru z vlado, da potrebujemo dodatne reforme in zato podpiram izjave vlade, da je pristopni proces eh, za Evropsko unijo ter proces urejene situacije s kurdi prvi prioritete. To, da nas skrbi vedno slabša situacija glede človekovih pravic in vladavine prave v tej državi, kaže na naše zaveze glede pristopnih pogajanj. Vendar pa bo na koncu turška vlada tista, ki bo držala v rokah vse vajeti. Dogodki 14. decembra povzročajo velike skrbi v Evropski uniji glede pripravljenosti Turčije, da uvede nekatere demokratične reforme. In Ankara bo morala v naslednjih tednih pripričati nas, da je še vedno zavezana k temu, da bi se želela približati Evropski uniji in osrednjih vrednotah Evropske unije. Pristopni postopek je edinstvena priložnost za to, da Turčija razvije močan, pluralističen, demokratični sistem z solidnimi institucijami, ki bo delovale v korist in interese vseh turških državljanov. Vendar pa blokiranje in cenzura medijev odmika Turčijo od teh evropskih temeljnih vrednot. In to so slabe novice za vse prijatelje Turčije. Hvala. Najlepša hvala. Gospod Tenak, ena minuta. Predsedujoči priznati moramo pomen Turčije kot države, ne glede na to, kaj je naše stališče. Vendar pa odkar je postala kandidatka leta 2005, je bil postopek eh, za pristop v Evropsko unijo vedno težavan za takšno državo, ki je revna in ima zelo drugačno kulturno dediščino kot Zahodna Evropa. Samo poglavje 33 smo odprli in zaprli. Turčija še vedno noče priznati Republike Cipra. In AKP nam zdaj zastavlja nove izzive saj je predsednik Erdogan vedno bolj avtoritaren in se spopada z študenti, z novinari in pa z gulenisti, torej z skupino duhovnega vodja Gulena, ki spodbijajo oblast v tej državi. In šele pod velikimi pritiski NATO je bilo končno omogočeno, da se zagotovi podpora za nekatere sile v Kabaliju. in prišlo je tudi do številnih skrbi zaradi podpore Turčije džihadistom v Egiptu, v Iraku, v Siriji. Kljub temu pa vsi še vedno upamo, da bo Turčija preusmerila svojo pot proti Zahodu, tako kot nekoč. Najlepša hvala, Mariče Shake. Dve minuti. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Naša, naše sanje o evropski Turčiji so se spremenile v nočno moro in moramo se zbuditi. Sama sem vedno govorila o tem, da prisobna pogajanja pomagajo pri reformah, vendar pa resnično skažejo na drugačen trend. In aretacije novinarjev prav gotovo kažejo kršene temeljnih človekovih pravic v Turčiji. Samo en teden potem, ko je delegacija Evropske unije na visoki ravni obiskala Ankaro, so zdaj odnosi spet na nizki točki. Veliko skrbi je v smislu reform takratni premijer Erdogan je zdaj predsednik, vendar pa takrat so eh, se gro, grožne so se pravzaprav preusmerile zdaj na novinarje, kljub temu, da je Turčija že tako ali tako imela nekakšen svetovni rekord v priprtih in zaprtih novinarjih. Zakaj bi delovali šele zdaj Turčija se vedno bolj oddalja od demokracije. In to bi se še poslabšalo, če bi prišlo do preklenitve pogajanj. Je pa prišlo do dveh mejnikov. Do cenzure neobjavljene knjige Ahmeda Šika, do nekaterih masovnih obtožb ter nekašnega lova na čarovnice podpornikov Gulena. In to je ena izmed mnogih kršitev človekovih pravic. Gibanje Gulena in pa AKP sta iz en, eno iz drugega naredili pošasti, saj uničujeta vse, kar imata na tej poti med njima in to vodi do še več kršitev človekov pravic. Veliko ljudi danes v Turčiji živi v strahu pred tem, kaj jih čaka v prihodnosti. Akademiki, študenti, kdorkoli je kritičen do vlade. Številni izgubijo službo ali pa licenco, prejmejo tudi kakšno davčno kazen. In to, da se jih obtožuje za izgovorom, da želijo spodkopati vlado, je nekaj, kar postaja stalna metoda. Vladni uradniki pa so nad zakonom in zato je zdaj že čas, da vladi AKP povemo, da se stvari ne morejo odvijati kar normalno naprej. Evropa mora pokazati, da nismo več pripravljeni tolerirati kršitev človekovih pravic. Najlepša hvala, gospod Hači Đorčo, eno minuto in pol. O čem se danes pogovarjamo? Danes se ne pogovarjamo o izoliranem vprašanju. Nekaj je hudo narobe v turškem kraljestvu, nekaj gnilega razsaja v Turčiji. Ne gre le za kršitve človekovih pravic in eh, napade. To, kar se je zgodilo v Kobaniju, kar se je zgodilo s Kurdi, s Ciprom, je res slabo. Obenem je slab njihov odnos do žensk, do žensk manjšin in stališče gospoda Erdogana do resolucij našega parlamenta prav tako ni pozitivno. In eh, to in ciprski poslanci smo zaskrbljeni zaradi teh dogodkov. Želimo si demokratičnega soseda, ki bo spoštoval tudi svoje sosede ter mednarodno vladavino prava. Menimo, da mora Turčija končno dojeti, kakšno je stališče Evropske unije. In to lahko dosežemo le s sankcijami. Če jih bomo zdaj učkali, ne bodo razumeli, kako je s tem. V tem primeru nas bodo še naprej izigravali. Če se ne bomo sporozumeli glede sankcij, se bodo te razprave in resolucija, ki jo bomo sprejeli potem, znašli v košu za smeti. Jasni moramo biti glede njihovih možnosti za pristop. Omejiti moramo tudi njihovo vedenje ter nekako preprečiti kalifat gospoda Erdogana. Najlepša hvala. Dve minuti. Dve minuti. E, naj, najprej poudarim, da moramo biti izjemno jasni v tej razpravi. Tukaj gre za poziv vladi in predsedniku Erdoganu. Evropska unija in Turčja se srečujeta z skupnimi izzivi na turški meji. Eh, gre za vojno v Siriji, pa tudi za eh, vojno proti ISIS-u. Tukaj gre za dva izziva, s katerima se moramo soočiti skupaj. Potem pa je tukaj tudi humanitarna kriza z eh, tokom beguncev v tej regiji in eh, na to v tej razpravi ne smemo pozabiti. Kljub temu pa je prav, da se izjemno kritično izrazimo glede tega, kar se je zgodilo pretekli vikend. Potrebno je obsoditi te eh, preiskave eh, medijskih eh, hiš, potrebno je obsoditi postopke zoper novinarje. Najbrž se bo to dogajalo še naprej, če se v to ne bomo odločno umešali. Vlada že nekaj časa vse dejavnosti opozicije in tukaj ne govorim le o gibanju Gülen, in pa o medijih tega gibanja, ampak eh, vse dejavnosti opozicije eh, ocenjuje torej vlada kot eh, napad na državo, kot poskus strmoglavljanja predsednika Erdogana in njegove večinske vlade. In to se mi zdi povsem noro protesti eh, zoper ISIS, eh, protesti v parku Gezi, eh, protesti za žrtve iz mesta Kobani. Vse to v Turčiji ocenjujejo kot del neke, neke velike zarote. Zato eh, se moramo z tem soočiti kot z problemom med večino, ki jo predstavlja vlada, in pa manjšino, ki jo predstavlja opozicija. Man, pravice manjšine se sploh ne spoštujejo več, kritika eh, se uh, ocenjuje kot uh, puč in to je nespremljivo. Najlepša hvala. Sedaj pa gospa Wimberg. Najlepša hvala. Turčija znova tepta svobodo izražanja. Novinarje aretirajo in kar naprej se izvaja pritisk na medije. Nobena država ni bila toliko krat obdolžena kršitve svobode izražanja kot Turčija. In če razmišljamo o tem, kar je bilo povedano, kljub vsemu pritisku, ki smo ga izvajali, se v Turčiji ni nič spremenilo. Evropska komisija se mora upreti sistematičnim kršitvam, katerim so podvrženi turški državljani. Časnik so zaprli in to že kar osemkrat. In priča smo temu, da izrekajo 66-letne zaporne kazni za te novinarje. pa tudi druge zaporniške kazni do šestih let se izrekajo zaradi tega, kar ljudje govorijo. Leta 2013 smo več kot 200, 900 milijonov evrov namenili turškemu proračunu. To je Turče prijela v zameno za obljubo, da bo država izboljšala svojo zgodovino, vsaj v smislu pravne, gotovosti ter da se bo spopadla s korupcijo. Mislim, da je čisto jasno, da se Turčija verjetno nikoli ne bo mogla nekako približati kopenhaškim kriterijem. Hvala lepa, gospod Salvini. Eko mi. Tukaj sem. Neverjetno je, kako že 15 let ustrajamo pri tem, da bomo Turčijo popeljali v Evropo. To je država, ki že 40 let zaseda del Cipra, ki je država članica Evropske unije. Gre za vojaško zasedbo. Ne priznava genocida nad Armenijo. Na milijone mrtvih eh, je bilo v tem genocidu. In kljub temu eh, smo eh, sedaj eh, zgroženi, ker so aretirali nekaj 20 novinarjev. Turčija ni Evropa. Lahko imamo z njimi gospodarske odnose, strateške odnose in tako naprej, ampak za to bomo plačali ceno. Tega ne razumem. Država, ki več kot 40 let zaseda državo članico Evropske unije. In uh, država, ki ne priznaja, ar, priznava armenskega genocida, stoletnico genocida bomo kmalo eh, zabeležili. In tej eh, državi da mi 100 milijonov evrov na leto. Italija. Uh, bo za božič eh, podarila gotovino Turčiji 100 milijonov evrov, 100 milijonov evrov eh, in eh, pri tem podpiramo podjetja, ki predstavljajo konkurenco našim evropskim podjetjem. Recimo končno, da Turčija nikoli ne bo del Evropske unije, potem nas bodo vsaj lahko remali resno. Benifej, lahko čeptac? Eh, gospod Benifej eh, ima vprašanje, ali sprejemate modri karton? Eh, Benifej, 30 sekund imate za svoje vprašanje. Presidente, vole. Najlepša hvala, gospod predsedojoči. Zanima me, gospod Salvini, ali nameravate oziroma ali bi enako rekel tudi za primer Rusije, eh, za primer Putina, tudi ta država zaseda del neodvisne države, zaseda Krim. Na vzhodu Ukrajine prihaja do spopadov. Eh, gospod Salvini je govoril o kršitvah človekovih pravic. Kaj pa meni o Rusiji? Domnule Salvini, je veskuven. Gospod Salvini. No, scherzo. Imagino, da si. No, predstavljam, se, da gre, predstavljam si, da gre tukaj za šalo. Na Krimu so vsaj glasovali. 95 eh, odstotkov eh, prebivalcev Krima se je odločilo, da želijo biti prebivalci Krima in ne prebivalci Ukrajine. Tukaj pa gre za eh, šalo. 600 milijonov evrov na leto damo uh, Turčiji. Uh, Turčiji, eh, ko pa gre za odnos do Rusije, sprejemamo sankcije, eh, ki Rusijo spravljajo na kolena. Mislim, ti dve situacije res ni mogoče primerjati. Izomar, minuči, Hvala lepa. Besedo ima gospa Somer, eno minuto in pol. Eh, Najlepša hvala, gospod predsedujoči omejitev svobode novinarjev zares ni nič eh, novega. Eh, to se dogaja že leta. Kritike utišajo, jih zastrahujejo, jih eh, priprejo v skladu z zakonom za boj proti terorizmu in to že spominja na karikaturo. Socialni mediji so bili pravzaprav tako rekoč izklopljeni in potem je prišlo do racije eh, preteklo nedeljo. Seveda pa to ni združljivo z našimi eh, temeljnimi eh, načeli v Evropski uniji. Svoboda medijev je ključnega pomena za Evropsko unijo, vendar pa tega Turčiji očitno ne moremo odkrito povedati. Država, ki tako samovoljno omejuje te pravice, je nedemokratična in nikoli ne more postati članica Evropske unije. Poleg tega pa Turčija tudi eh, drugih kriterijev iz Kopenhavna ne izpolnjuje in sicer v nobeni točki. To kaže eh, recimo eh, tudi oviranje postopka o korupciji. Tukaj gre za člane vlade. Ja, sicer so zasegli določene dokumente, preiskali urade, ampak ni prišlo do zaključka te preiskave, ker si tega Erdogan pač ne želi. Na vse zadnje je med osumljenci tudi njegov sin. Eh, v eh, Turčiji eh, je edino, kar nekaj šteje, svetost predsednika Erdogana. In mi, kot Evropska unija eh, se moramo končno odreči naivnosti, ko gre za Turčijo in razmisliti o tem, katere sankcije bomo sprejeli. In naj na zadnje, gospod predsedujoči, povem še to. Pozivam Ustavno sodišče Turčije, da zaustavi ta razvoj. Mulčumim, eh, Hvala. Gospod Richard Howitt, dve minuti. Eh, hvala, predsedujoči. Nihče ni danes varen v Turčiji, eh, to pravi zagovornik človekovih eh, pra, pravic in sicer je to izrekel na začetku današnjega dneva. In tudi visoka predstavnica je govorila o tem, kaj ti vse to je nekompatibilno s svobodo tiska in medijev. In vse vsi ljudje, ki nasprotujejo, ki nasprotujejo vladi, so izjemno zaskrbljeni. Potem eh, ta teden je prišlo do obtožb Eh, in, eh, in sicer eh, naj bi skušali izvesti državni prevrat. In vse to predstavlja prav gotovo eno od resnih izzivov. In zagovornik človekovih pravic je povedal, da tiste, ki jih areterajo, jih areterajo pravzaprav brez jasne obtožbe in vse to je nasprotno s petim in šestim členom eh, konvencije na tem eh, področju. In eh, da, danes so bila zagotovila in Turčija glede na svojo geografsko in eh, politično ulogo eh, uh, ima zakonodajo uh, proti terorizmu. Če je temu uh, tako, kako to, da prihaja do aretacij in uh, ne glede na to, da ni nobenih dokazov o uh, kaznivih dejanjih in uh, ne nazadnje predsedujoči. Uh, tisti, ki bi eh, želeli vse to uporabiti za to, da ponovno govorijo, da je ogrožen pridružitveni eh, proces. Januarja bo potrebno jasno obsoditi to vrstno ravnanje z, z novinari eh, in kaj ti gre za Turčijo in gre za turške državljane. Hvala lepa. Dva modra kartona gospod, eh, so strani gospoda Tenaka in ali sprejemate modri karton? Tenaka, več kuvant. Izvolite. Predsedujoči eh, Richard Howitt, eh, znani ste po tem, da ste velik prijatelj uh, Turčije in uh, In zelo me je zanimalo, kaj boste povedali danes eh, z vidika človekovih pravic. Ali bi se strinjali z menoj, da eh, glede eh, če in gled, spričo tega, da se kršitve nadaljujejo, da bi morali ponovno razmisliti o vseh teh milijonih nam, in vsem denarju, ki ga namenjamo Turčijo v pridružitvenem procesu. Hvala lepa mogoče bi odgovorili potem ko boste slišali še drugo vprašanje. prosim če mi poveste eh, glede na to da ste povedali kaj menite o turčiji Glede na to, da je ogrožena svoboda eh, izražanja, eh, naprimer, ko je prihajalo do eh, napadov, do tega, da, so, da je prišlo tudi do tega, da so priprli ljudi brez vsakršne obtožbe. Eno minuto. Strinjam se, da je potrebno enako in pošteno obsoditi vsakršne kršitve na tem področju. Vendar sem eh, slišal, da eh, mnogi, ki so tako pripravljeni kritizirati eh, Turče, pa tega ne storijo, ko gre za kršitve druge. Bodimo dosledni in prijatelju Tenoku, ki mu želim srečen Božič. Res sem prijatelj Turčije in eh, vesel sem tega. In pa, želel pa sem biti eh, državljan Evropske, Evropske unije. I, e, i. E, ima drugačno mnenje in verjetno bi ga imel, ne glede na to, kar se je zgodilo konec tedna. In eh, tudi komisarju eh, Hanu sem povedala, da, povedal, da ne sme biti nobenih dejanj eh, prejudicirane. Potrebno je obsoditi ta dejanja v Turčiji. Mulčumim. Ne simčim diskriminacijo. Hvala lepa. Če ste želeli zaželiti gospodu Teneku samo srečen Božič, eh, sedaj dajem besedo gospodu Messerschmittu. Eno minuto. Seveda eh, lahko skušate preslepiti nekatere ljudi včasih, občasno, ne pa vseh v vsakem trenutku in eh, lahko se ljudi zavede za to, da mislijo, da lahko postanejo člani Evropske unije, ne da bi izpolnili potrebne kriterije. Skušati pa delovati kot uh, Most med Evropo in Bližnjim vzhodom pa je nekaj drugega. Ugotovili smo, da se Turčija odaljuje od smeri, po kateri eh, naj bi šla. Lahko bi razmislili naprimer o tehničnem sodelovanju, o prostotrgovinskem eh, sporazumu, o izmenjavi študentov in tako dalje, prekiniti pa s tem procesom. To je nerealistično. Eh, eh, Hvala lepa. Gospod Le Jarik, minuto in pol. Hvala, predsedujoči. Gospod minister, to, kar se je v nedeljo zgodilo v Turčiji, je podobno eh, natančno pripravljenemu eh, napadu proti, eh, proti novinarjem, ki so bili areterani v več mestih. In krivi so bili edino tega, da so kritizirali režim in povedali resnico o korupciji. Šlo je, gre za 150 150 eh, novinarjev, eh, ki jim grozi, da jih bodo areterali do konca meseca. Eh, potrebno je se je odločno odzvati na taka dejanja. Brez tega ni demokracije in vi, gospod minister v imenu sveta, tega ne bi smeli sprejeti se strani gospoda Erdogana. Potrebno je tudi okrepiti pritisk, da osvobodijo novinarje, ki so v priporu in naj bodo naše institucije v službi eh, teh eh, obsojenih, eh, teh novinarjev. Evropska unija ne sme več postavljati svoje trgovinske politike iznad načel, eh, demokratičnih načel in eh, neodvisnosti sodstva. Eh, temveč mora uporabiti svoj vpliv, zvod vpliva, da bodo države, ki naj bi bile naše partnerke, spoštovale človekove pravice in dostojanstvo in postaviti to iznad trgovinske politike trgovinske zakone. Keller se je ako vendu pentru minut și trei. Gospa Keller, minuto in pol. Najlepša hvala. To, kar se trenutno dogaja v Turčiji, nič drugega kot slabo prikrit napad na medije in pa svobodo medijev. Novinarke in novinarji eh, so obtoženi eh, pod eh, absurdnimi, absurdnimi pretvezami. Tisti, ki so protestirali v parku Gezi, eh, so eh, sedaj eh, obsojeni zaradi tega, ker naj bi kovali napad na vlado. Mislim, da je Turčija na povsem napačni poti, če želi vzpostaviti demokracijo. Eh, živahna družba ji lahko le koristi, ravno tako tudi kritični mediji. In upam, da bo Erdogan to končno spoznal, kajti eh, brez eh, pluralistične družbe, brez svobodnih medijev Turčija ne bo napredovala. Mi pa tudi nismo imeli prav. Države članice vedno znova blokirajo pogajanja, vedno znova povdarjajo, da Turčija tako ali tako ne bo pristopila k Evropski uniji, ne glede na to, katere standarde bo izpolnjevala ko to počnemo, ne poslušamo kritičnih glasov, ampak eh, smo sami sebi oduzeli instrumente, ki bi nam omogočili pogovore s Turčijo. Tukaj se moramo tudi sami izboljšati. V pridružitvenem procesu morajo v spredju biti človekove pravice in pa uh, tudi pravosodje. In to je veliko pomembnejše od notranjega trga. Hvala lepa. Gospod Karvar, minuto in pol. Hvala lepa, predsedujoči. Eh, tudi sam se pridružujem temu obsojanju Turčije za eh, to eh, dejanje, kajti to ovira svobodo, svobodo izražanja. In eden od članov je tudi zahteval, da se to ne da se eh, ne dogaja. In, eh, in eh, zdi, lahko, njihov vodja Ataturk se verjetno obrača v, v grobu. Zdi pa se, da je bila edina Velika Britanija tista, ki se je zoprstavljala pridruževanju Turčije. In Tu so britanski eh, konservativci in eh, liberalna stranka in eh, njihovo mnenje glede tega. Tu imamo 2,9 milijonov brezposelnih in eh, vsakršna eh, migracija eh, bi ogrozila odpiranje novih delovnih mest. In Turčija je sprejela en milijon in pol oziroma milijon šeststo tisoč beguncev v zadnjem obdobju. In sicer so to begunci, ki bežijo pred bližnjo, eh, bližnjo vzhodnimi eh, konflikti. In zaveza premjeja, da bo eh, Turčija vstopila Evropsko unijo, glede tega se je potrebno vprašati. Sicer pa naj zaželim srečen Božič in srečno novo leto.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 Eh, in eh, sicer v smislu tu je mit eh, Ezopa, ki zelo dobro ilustrira sedanjo situacijo v Turčiji. Predstavljati si, kaj to pomeni Eh, Turčija je avtokratska država, ki ne spoštuje evropskih vrednot. Eh, tu je represija, zatiranje, eh, zatiranje svobode izražanja. In ne smemo pozabiti vse, kar se je v Turčiji dogajalo v preteklosti. tisti, ki so bili odgovorni za genocid proti Kurdom, progromu proti Turkom. Vse to pomeni, da si ne moremo niti zamisliti, da bi lahko sprejeli to vrstna kazniva eh, dejanja. Podpiramo te dejavnosti. Hvala lepa. Gospod eh, Hokmark, minuto in pol. Eh, gospod predsedujoči, najprej je potrebno reči, da so stvari enostavne. Turška vlada mora osvoboditi vse te novinarje in uh, nehati uh, Eh, preganjati svobodne medije. To je potrebno povedati. Gre eh, namreč eh, za to, gre za svet Evrope, za zahteve sveta Evrope, kakor tudi drugih držav. Svoboda, pro, svob, svobodni mediji. Drugič, mislim, da moramo narediti vse, da bi podprli tak razvoj da bi Turčija postala moderna družba z vladavino prava, odprta družba z enakimi eh, pravicami za ženske in moške. O taki Turčiji se lahko pogovarjamo, taka Turčija lahko postane eh, članica EU. Ni bilo govora o tem, da bi današnja Turčija lahko postala članica. In eh, tu je več razligo, raz, razlogov. Nekateri evropejci so morda želeli zapreti eh, vrata ali pa to želijo nekateri politiki. In eh, gospod Erdogan vodi svojo državo v napačno smer in eh, sicer ne le eh, ga to udaljuje od eh, možnega članstva, ampak tudi od tega, da postanejo spoštovana vredna družba. Hvala lepa. In, eh, gospod, eh, držal sem se časa za govor. Hvala. No, eh, Hvala lepa. Gospa Valenciano, minuta in pol. Domne Hökmark, avem uh, un... Uh, Oprostite, modri karton za vas. Partea domnului uh, Malteze, dacă l-acceptați. Vă rog. Domnule Malteze, vă rog. Hvala lepa gospod Hokmark, vprašanje imam. Prihajam iz Cipra. E, sem evropejec, sem evropski poslanec in prihajam iz okupiranega ozemlja Ciprske republike. Naj vas vprašam, povsem neposredno. Dejstvo, da Turčija ne priznava Republike Cipra, eh, eh, če ne bi priznala vaše države, ali bi to sprejeli in da danes eh, Turčija ne bi priznala vaše države, ali bi sprejeli tako obnašanje sem za evropsko perspektivo Turčije in podpiram to perspektivo, zato eh, za nas je to vprašanje preživetja. Prosim, če odgovorite na vprašanje. Imate besedo. Dragi kolegi, predsedujoči, jasno. Vprašanje razdeljenega Cipra je potrebno rešiti in eh, to je tudi tisto, kar se je dogajalo v okviru pogajanj in političnih sporozumov, kar je omogočilo Turčiji, da dobi evropsko perspektivo in da bi eh, nekoč postala članica. Moramo pa sprejeti tudi dejstvo, da, da bi se Turčija obrnila k Evropi. Eh, Eh, gre pa za Turčijo, ki, Turčija, ki bi se obrnila proti v smeri Rusije ali drugače, tega ne bo tako ravnala. Kar je pomembno, je potre, podpreti ustrezen razvoj eh, v Turčiji, ker bo to dobro za Evropo. No, se, Gospa Valenciano, sedaj imate besedo za minuto in pol. porque suponen un grave atentado Tu gre za napad proti svobodi izražanja, eh, poleg tega pa gre tudi za obžalovanje vredno sporočilo glede usmeritve gospoda Erdogana in lahko rečemo eh, tudi, da je retorika vlade Erdogana taka, da je eh, vedno bolj nespremljiva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 Eh, eh, ali naj začnem znova ali kaj naj naredim. Ne vem, v katerem trenutku to ni več delovalo. Začnem znova. Mogoče je to moja krivda. Hvala lepa, predsedujoča. Eh, hvala lepa. Rekla sem, da eh, je to delovanje proti novinarjem in eh, svobodnim medijem v Turčiji tisto, kar je potrebno obsoditi. In ne le zato, ker je to kršitev svobode izražanja, ampak tudi zato, ker to pomeni zelo neprijetno sporočilo glede usmeritve Erdoganove vlade. In, Retorika Erdoganove vlade je, gre vse bolj v tej smeri. E, španski socialisti in drugi so se vedno zauzemali za potrebo po evropski Turčiji. Menimo, da bi bilo to dobro in e, to bi bilo seveda dobro za Evropsko unijo, za Turčijo in za celotno regijo, ki je za našo stabilnost ključna. Da pa bi to dosegli, mora tudi turška vlada narediti svoje in eh, sicer eh, razbliniti vsakršen dvom o svoji pripravljenosti, da uvede demokratične reforme. Trenutno pa obstajajo mnogi taki dvomi, ki jih je potrebno obsoditi. Eh, gre tudi za pravno državo, zato bomo zelo odblizu spremljali delovanje Erdogana, ki se trenutno oddaljuje od Evropske unije. <clears throat> Gospod Demesmeker. Hvala lepa. Sprejeta je bila resolucija eh, glede na eh, v zvezi s protesti v parku Geze. Geza. Vendar pa v nadaljevanju ni bilo nobenih nadaljnih korakov. In uh, turška država ima ogromen problem, kajti V preteklosti sem, sem bil velik zagovornik. Dejstvo pa, da se zapira turške kolege eh, in novinarje, eh, to je nespremljivo in zdi se, da Ankara eh, hodi po drugačni poti, eh, sveda, eh, proti, eh, tej, ne gre v tej smeri z drugimi besedami. In eh, potrebno bo iz tega tudi potegniti določene zaključke. Hvala. Gospod Malteze, eno minuto. Gospa predsedujoča, mislim, da ta razprava kaže avtoritativno vlado predsednika Erdogana. E, to je država, ki ima največ e, novinarjev v zaporu na svetu. E, je na 150. mestu po poročilu organizacije Novinari brez meja aretirani so bili novinari, ki naj bi bili blizu uh, gospodu Gülenu. Uh, že prej uh, so bili aretirani številni novinari, ki naj bi bili prokurdsko usmerjeni, ki naj bi bili levičari uh, in tako naprej. Vsako kritično uh, dejanje, vsako kritično pisanje vlada oceni kot eh, napad. Arogantno obnašanje predsednika Erdogana eh, na izjave komisarja Hana in visoke predstavnice Mogherinije pa kaže, da je politika Evropske unije do Turčije napačna. Biti bi morali bolj uh, demokratični v teh pogajanjih, mislim, da ne. Uh, Potrebno je najti določeno odločnost. Te odločnosti doslej nismo pokazali. Potrebno je pomagati kolegom v zaporu. Besedo ima gospod Maragal, eno minuto. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Pred enim, natanko enim letom je Eh, bil razkrit zelo eh, resen primer korupcije. Eh, turška vlada je sprejela nov osnutek zakon in potem pa je prišlo do. do tega napada na nek način proti novinarjem in Evropska unija mora razlikovati med splošnim interesom turške eh, družbe in eh, konkretnim delovanjem turške vlade. Tu gre za dejavnosti, ki so povsem neskladne s kakršnim koli upanjem, da bi lahko Turčija nadaljevanja pogajanja z Evropsko unijo. Zato mora EU zauzeti jasno stališče. Eh, prvič, glede tega, da je potrebno pozvati turške turškega ministra pred eh, odbor, da poda informacijo o teh dejavnosti. In eh, eh, tu so bila tudi vprašanja, ki se nanašajo na zakonodajne reforme. Vašega časa zagovor je konec. Gospod Koravo, minut tri. Ne, Kot v tipičnih avtoritativnih državah je turška policija eh, preteklo nedeljo aretirala 23 novinarjev, eh, ki eh, so obsodili številne primere korupcije v Turčiji. Tukaj naj bi šlo za boj proti nekdanjemu premijeju, ki naj bi povzročal nesoglasje v Turčiji. Eh, številni eh, mediji eh, so se znašli v težavah in da bi preživeli, so bili zaupani vladnim predstavnikom, med drugim tudi družinskim članom gospoda Erdogana. Sedaj se je Erdogan osredotočil na največjega nasprotnika Gülena socialni mediji kot eh, Twitter in eh, YouTube, na katerih se je izražalo nesoglasje v eh, parku Gezi, so bili tako rekoč utišani. Evropska unija naj bi med tem skrbela za svoje zadeve, je arogantno dejal predsednik Erdogan pri tem pa pozablja, da je Turčija država kandidatka. Jaz se strinjam z predstavnikom Cipra. Edina pot eh, naprej eh, proti demokratičnemu razvoju so gospodarske sankcije. Hvala, besedo ima gospod Ferron. Eh, gospe in gospodje, dragi kolegi, še en dokaz več, da Turčija ni demokratična država. Še enkrat vidimo, da ta sistem Erdogana zatera, zatera medije, kot da je na delu policijska država. On je tisti, ki zapira in spravlja ljudi v zapor. Imeli smo eh, pogajanja s Turčijo. Eh, kot član delegacije eh, s Turčijo bi imel dva predloga. Prvič, da se prekine z liberalizacijo vizumov in drugič, da se prekine vsakršno pogajanje s Turčijo. Hvala. Gospod Pabriks, minuto in pol. Dame in gospodje, minister predsedujoča. Ehm, mislim, eh, da ta tema združuje eh, nasprotnike in privržence Turčije v Evropi. Vsi smo eh, izjemno zaskrbljeni glede dogajanja v Turčiji. Zdi se, da se Turčija vedno bolj razvija v smeri Rusije. Turčija kot država turška družba in turški predsednik eh, niso eno in isto, ne moremo jih metati v isti koš. Koč, če bomo začeli z izvajanjem sankcij, potem bomo obrnili hrbet eh, velikemu delu liberalno usmerjene eh, turške družbe. Predlagam, da najdemo ustrezne instrumente za vpliv na turško vlado. Najprej se moramo osredotočiti na pomoč, ki jo zagotavljamo v okviru pridružitvenega postopka. Sodelovati moramo z visoko predstavnico Mogherinijovo in s komisarjem Hanom. Poleg tega pa ne smemo pozobiti tudi na lastne napake. Zamrznili smo 23. in 24. poglavje in z eh, tem pravzaprav ne moremo vplivati na turško vlado v trenutku, ko nas Turčija najbolj potrebuje. Najlepša hvala. Za minuto dobi besedo gospod Boštinaro. Najlepša hvala, gospa predsedojoča, gospod minister, spoštovani kolegi. Svoboda medijev je temeljna vrednota Evropske unije, je tudi temeljna vrednota vsake demokratične države. Aretacije v nedeljo so nesprejemljive in ne moremo eh, jih zanemariti, eh, kajti potrebno je zagotoviti spoštovanje svobode medijev v Turčiji. Poročilo o eh, pridruževanju Turčije mora biti pošteno in odkrito potrebujemo odziv Evropske unije, to je ključnega pomena za rešitev te krize. Skupaj moramo govoriti o napredku in o ovirah. E, ni prvič, da govorimo o e, kršitvah svobode medijev v Turčiji. Situacija se poslabšuje in premije Erdogan je sprejel e, nevarno pot. Zato pozivamo Turčijo, da ponovno prevzame eh, svojo odgovornost in da predsednik Erdogan poskrbi za demokratično pot v prihodnost. Eh, gospod Šulce, hvala lepa. Eh, dogajanje v Turčiji je zaskrbljujoče. Premijer Erdogan je zahteval zaprtje številnih novinarjev, dejal je, da pripravljajo puč na predsednika. Obnašanje turške vlade je povsem nesprejemljivo in je v nasprotju z vsemi temeljnimi eh, človekovimi pravicami. Ali naj bi takšna država postala članica Evropske unije, država, ki ne spoštuje načelo pravne države in pa temeljne človekove pravice? Mislim, da ne bi smela. Eh, demokracija eh, ne pomeni, da jo lahko posamezna država spoštuje le, ko ji to ustreza potem pa eh, tepta človekove pravice in krši temeljna načela demokracije. Za aretacijo novinarjev je Erdoganova vlada prvič pokazala pravi obraz. Ta vlada se vedno bolj oddaljuje od Evropske unije in od demokratičnih procesov. Vse skupaj se je začelo z eh, zatiranjem mirovnih protestnikov v parku Gezi in eh, nadaljuje se z izvajanjem Erdoganove avtoritativne politike. Erdogan očitno misli, da uh, bo mednarodni skupnosti vse to ušlo. Visoka predstavnica Mogarinejeva mora podati uh, jasno sporočilo. Od Turčije moramo zahtevati, da spoštuje demokratična načela. Uh, najlepša hvala. Gospod Ertuk, za dve minuti. Hvala lepa, gospa predsedujoča, spoštovane kolegice in kolegi. Poglejmo malo v preteklost. Septembra 2005 eh, mislim, da smo dosegli višek odnosov med Turčijo in Evropsko unijo, ko je eh, ta parlament potrdil eh, pričetek pogajanj. Danes, nekaj let kasneje, je prišlo do odstopa štirih ministrov. Najnižjo točko v sodelovanju pa smo dosegli preteklo nedeljo, ko je bilo priprtih 23 novinarjev brez kakršnih koli dokazov. Turčija eh, je bila močna le, ko se je ravnala po Evropski uniji. V letih od 2005 do 2008 je gospodarska raznašala 6 odstotkov, v lanskem letu komaj da malo več kot 3 odstotke. In to ni nujno povezano le z gospodarsko krizo. Zaradi tega pozivam vlado stranke AKP, prosim, prekinite eh, z eh, tem osebnim maščevanjem in se lotite sprejemanja zakonov in izvajanja reform. Hvala lepa, gospod eh, Lenars, za minuto in pol. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Država, ki v takem obsegu aretira novinarje, nima mesta v Evropski uniji. Glede tega se vsi strinjamo. Turčija je bila v zgodovini Evropske unije edina država kandidatka, ki ni dosegla napredka, le nazaduje, kar zadeva eh, kopenhavnške kriterije. In za Evropsko unijo je to nekaj novega in zato se moramo vprašati, kako se bomo na to odzvali. Seveda, smo v resoluciji eh, januarja, oziroma moramo v resoluciji januarja ta dejanja obsoditi, vendar pa ne vem, ali lahko ostanemo le pri besedah. Nizozemski parlament eh, bo Evropski svet pozval, eh, da omeji eh, predpristopno pomoč ali pa jo popolnoma zaustavi predpristopno pomoč je potrebno ciljno uporabljati, potrebno eh, je zagotoviti dodatno podporo liberalnim eh, slojem družbe. Torej, moje vprašanje je, ali lahko predpristopno pomoč uporabimo na takšen način, da bo uh, ta zagotovljena res tistim, ki verjamejo v evropske vrednote. Gospod Andrulakis, za minuto. Kaj što, kjer je prav? Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Rad eh, bi obsodil zadnje napade turške vlade na novinarje. Eh, to vrstna praksa je napad na eh, svobodo medijev, predvsem pa je napad na demokracijo. Vedno sem podpiral evropsko perspektivo za Turčijo, ampak eh, v tem razvoju vidim eh, pravzaprav korak eh, nazaj. Preteklo leto smo bili priča brutalnemu napadu na protestnike v središču Carigrada. Videli smo uh, tudi eh, krvave uh, množične spopade z uh, predstavniki ISIS-a. Potem uh, pa se moramo zavedati tudi, da uh, državo članico Evropske unije Cipr zaseda turška vojska. Danes pa spet govorimo o svobodi medijev v Turčiji. Nažalost, vse to kaže, da Erdogan uh, Turčijo vodi dalec stran od vrednot Evropske unije. Gospod Teo Haros. Turčija ni demokratična država, so dejali nekateri. Krši eh, svobode številnih državljanov, poleg tega pa Turčija tudi vojaško zaseda del Cipra. In vse to drži. Erdoganov sistem uporablja eh, prakso iz eh, preteklosti. In Erdogan je resno mislil, ko je dejal, da bo eh, s poti odstranil vse, ki se bi mu drznili upreti. Evropska unija je dejal, pa naj se ne umešava v notranje zadeve. Potrebno je takoj prekiniti pogajanja in pa predpristopno pomoč, dokler eh, Erdogan ne bo dokazal, da spoštuje politično etiko Evrope. Seveda. Uh, imamo srečanja na visoki ravni, ampak ustrajati eh, moramo pri svojih vrednotah, ki jih v tej državi vedno znova teptajo. Vrednote na Cipru eh, morajo biti ravno tako pomembne, kot so vrednote v Ukrajini. Najlepša hvala. Gospod Lopez, za minuto. Spoštovanje temeljnih svoboščin in spoštovanje pravic eh, posameznika to sta dve načeli, eh, ki v zadnjih dveh letih v Turčiji eh, uživata vedno manj spoštovanja. Zadnji dokaz je pretekla nedelja. Eh, pravosodje oziroma pravosodni sistem se ni v zadostni meri soočil z korupcijo, ni dovolj neodvisen in zato vedno znamo prihaja do napadov na svobodo medijev tudi eh, politične svoboščine eh, so v Turčiji omejene. Kaj eh, lahko stori Evropska unija? Ta dejanja moramo strogo obsoditi. Poleg tega pa se moramo obnašati tudi pozitivno, ne le do vlade, ampak zato, da bi vplivali na prihodnost Turčije. To je naša odgovornost. Imamo odgovornost ne do vlade, ampak do turških državljanov. Gospod Rues, sa minuta. Gospod predsedujoča, gospod minister, spoštovani kolegi. Zadnje aretacije v eh, Turčiji, ki so bile tukaj že omenjene, nam, eh, nas vodijo k vprašanju eh, o svobodi medijev v tej državi kandidatki. Načelo pravne države, neodvisnost sodstva in pa svoboda medijev to so eh, trije temelji eh, Evropske unije in na teh treh temeljih temelji evropska demokracija. Eh, poleg tega so tukaj tudi temeljne pravice in pa svoboščine. Turčija je država kandidatka in zaradi tega mora spoštovati ta temeljna načela. Zato bi rad predstavnikom italijanskega predsedstva deljal, da upam, da boste natančno sledili dogodkom v Turčiji Eh, upam, da boste spremljali eh, obtožbe z oprti posameznike, ki so bili aretirani v nedeljo. Potrebno je zagotoviti eh, neodvisno in pregledno preiskavo. To, kar je predsednik Erdogan storil preteklo nedeljo, je potrebno strogo obsoditi in potrebno je zastaviti zahteve tej državi kot državi kandidatke, gospod Hristopolu. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Turčija vedno znova krši vse eh, možne resolucije in eh, tepta človekove pravice ne le v Turčiji, ampak eh, tudi izven turških meja. Povzroča eh, probleme v eh, regiji in eh, poleg tega se eh, obnaša agresivno vse to uh, zaradi tega, ker jih gledamo skozi prste. Turčija uh, se ne ozira na resolucije in uh, na različne izjave. Če ne bomo sprejeli konkretnih ukrepov, ki jih moramo sprejeti kot Evropska unija, se ne bo spremenilo nič. Ukrepe moramo sprejeti, če želimo ohraniti naše dostojanstvo, če želimo ohraniti našo čast. Uh, kajti v nasprotnem primeru bomo imeli le še en pogovor eh, v sklopu pogovorov, ki smo jih že imeli. Turčija mora eh, po številnih letih eh, pokazati, da se zna korektno obnašati, ampak tega doslej še ni storila. Jemlje denar Evropske unije, zavaja Evropsko unijo in potem počne, kar želi mi eh, pa se moramo. Uh, Mi pa moramo poskrbeti za notranje zadeve Evropske unije. Ja, natančno to moramo storiti. Odvzeti moramo sredstva Turčiji, eh, sicer temu ne bomo naredili konec. Sedaj pa prosta razprava. Govorci bodo dobili besedo za minuto. Najlepša hvala gospa predsedojoča. Želel sem se le odzvati na določene besede kolegov iz eh, Grčije. Nekatere eh, besede so bile izjemno korektne, drugi eh, pa so želeli le uveljaviti svojo nacionalno agendo. Jaz sem prijatelj Turčije, ampak kršitve človekovih pravic uh, so nedopustne. Evropska unija lahko podpira le države, ki uh, delijo naše vrednote. Turčija potrebuje jasne besede strani sveta. Grazie, grazie molte, no, ja. Gospa moj, uh, hvala lepa. Gospa uh, eh, predsedojoča, najmanj 24 novinarjev je bilo uh, aretiranih, med uh, drugim tudi odgovorni urodnik časopisa uh, Zaman in uh, kot Evropski parlament moramo od turške vlade zahtevati, da spoštuje temeljne človekove pravice in temeljna demokratična načela. Uh, Neodvisnost eh, sodstva eh, je ključni del vsake zdrave demokracije in eh, neodvisno sodstvo predvideva tudi turška ustava. Mogherini in Pitela sta zahtevala neodvisnost medijev. Neodvisni mediji so del demokracije. Turčija mora spoštovati standarde Evropske unije, če želi k Evropski uniji pristopiti demokratična država, ki želi postati eh, član evropske družine, eh, ne more izvajati množičnih aretacij. Gospod Marijas je naslednji na vrsti. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Erdogan eh, izvaja že preizkušeno prakso. Eh, tepta pravice manjšin eh, in pa opozicije, eh, spet je izvedel pogrom in napad na novinarje. To ponovno kaže, da ta država ne spoštuje temeljnih demokratičnih vrednot, ne spoštuje vrednot Evropske unije. To pa se kaže tudi v zunanji politiki. Turčija še naprej vodi kasus beli v odnosu do Grčije. Turčija krši mednarodno pomorsko pravo. In eh, se eh, pogosto podaja tudi eh, v izključno gospodarsko območje Grčije. Turčija mora takoj umakniti vse, vso svojo vojsko z Cipra. Modri karton, ali ga sprejemate? Izvolite. Zdaj 30 sekund. 30 sekund imate na voljo. To, to... Najlepša hvala. Želel sem le vprašati cenjenega kolega, ali ne bi bilo bolje, če bi eh, mi v Evropi imeli aktivno stališče v odnosu do Turčije. Spomnim se, kako uh, dolgo je Grčija potrebovala, da, je, da se je pridružila eh, Evropski uniji. Mislim, da Evropska unija dela napako, ko eh, ne odpira novih poglavi in uh, ne napreduje v svojih odnosih z Turčijo. Kaj uh, menite, ali ne bi bilo boljše, da aktivno sodelujemo s Turčijo, namesto da pasivno čakamo? 30 sekund. Turkija, ehi. Gospod Marijas. Turčija že vse čas, že desetletja kaže, da ne spoštuje eh, mednarodnega prava in tudi eh, ne demokratičnih pravic. Sedaj pa je prišel čas, eh, ko je temu treba narediti konec. Ne moremo še naprej tolerirati tega, da eh, turška vojska zaseda območje Cipra. Tukaj gre za kršitev ozemeljske celovitosti. Najlepša hvala, gospod Papidakis, eh, za minuto. Ja, Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Sprašujem se, zakaj se pretvarjamo, da smo začudeni nad uh, tem dogajanjem v Turčiji. Turčija zaseda polovico Cipra, uh, zatira kurde, krši demokratične pravice lastnih državljanov. Sporočilo mora biti jasno. Za pristop k Evropski uniji je potrebno spoštovati vrednote Evropske unije. Turčija ne more pričakovati, da uh, se bo Evropa podredila vrednotam Turčije. Tukaj govorim o Erdoganovem sistemu, kajti eh, v tem sistemu uh, se odseva Erdoganov uh, osmanski obraz. Potrebujemo Turčijo v Evropski uniji, ampak to se lahko zgodi le, če bo Turčija spoznala, spoštovala demokratične vrednote. Oprostite, pravi predsedujoča, ne znam izgovoriti vašega imena, gospod Zamonski. Spoštovane kolegice in kolege, gospa predsedujoča, tisti, eh, ki vas eh, zanima eh, dogajanje v Turčiji, zagotovo niste presenečeni nad nedavnimi dogodki. Novinari so v Turčiji pogosto zatirani, areterani. To je stara praksa Erdoganovega režima in pa turške vlade jaz menim, da želi njegova stranka ponovno vzpostaviti otomansko cesarstvo v starih mejah. Podpira Hamas v Palestini, podpira islamsko državo v Siriji in v Iraku. Kaj lahko torej pričakujemo od eh, Erdogana? kršitve človekovih pravic, eh, kršitve svobode govora. Če želimo uveljaviti vrednote Evropske unije, potem moramo zares razmisliti o sankcijah eh, zopr Turčijo. Najlepša hvala. Hvala lepa, eh, gospa predsedujoča. Gospod pravi gospod Castaldo. Ponovno uh, moram govoriti o Turčiji na negativen način. Uh, več kot 20 novinarjev je uh, bilo aretiranih preteklo nedeljo, med njimi odgovorni urednik časopisa za manj, gospod Domanli. To me spominja uh, na leto uh, 1999. Uh, Eh, takrat eh, je bil Gülen Erdoganov zaveznik, sedaj se je Erdogan usmeril uh, zoper uh, Gülena. Demokratična država v Turčiji vedno bolj izginja. In Erdogan se je odločil za pot, ki ne vodi v Evropsko unijo. Kako dolgo bomo čakali, da bomo poskrbeli za ustrezen odgovor? Najlepša hvala gospod Maurides za minuto. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. V eni minuti eh, lahko seveda podam le kratko analizo. V Evropskem parlamentu obstajata dva pristopa v odnosu do Turčije. Prvi pristop pravi, da bi morali končno Turčiji poslati jasno sporočilo in od Turčije eh, kaj zahtevati. Drugi pristop pa pravi, da bi morali stik z Turčijo na vsak način ohraniti, da bi morali odpreti nova poglavja. Ampak, dragi kolegi, in tukaj se obračam tudi na komisijo, ni tako zelo pomembno, kaj se nam zdi prav. Pomembno je, kako to eh, sprejema Erdogan v Turčiji. Dobro. Če smo mu že pripravljeni ponuditi pomoč, potem eh, bo Erdogan to vzel za samoumevno. Če želimo njegov sistem sprejeti takšen, kot je, potem smo lahko tiho, eh, sicer eh, pa se mu moramo upreti. Vlada v Ankari je aretirala novinarje zato, da bi utišala opozicijo. To je v nasprotju z temeljnimi demokratičnimi načeli. To je v nasprotju z standardi, ki bi jih morala spoštovati Turčija, če želi vstopiti v Evropsko unijo ta eh, dejanja so nespremljiva za državo, ki želi postati članica Evropske družine. Ne more zatirati novinarjev in medijev. Več kot 70 novinarjev je v zaporu, med njimi je veliko kurdskih novinarjev, eh, ki so bili priprti eh, pod pretvezo terorizma. Potrebno je poskrbeti za neodvisne preiskave o popolnem spoštovanju načela pravne države. To, kar se je zgodilo v Turčiji, je žalostno. Turčija se oddaljuje od Evrope in to bi lahko imelo negativne posledice za Turčijo eh, in sicer eh, na področju gospodarskega in političnega sodelovanja z Evropo. Evropska unija mora, se mora na to odločno odzvati. Najlepša hvala. In uh, sedaj ob zaključku proste razprave dobi besedo ponovno gospod Telavedova v imenu sveta. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Najlepša hvala tudi vsem poslancem, ki so sodelovali v tej razpravi. Zahvaljujem se jim eh, tudi za argumente, za zaskrbljenost, eh, ki so jo izrazili. Mislim, da gre eh, za argumente, s katerimi se strinjamo vsi. Izjemno smo zaskrbljeni zaradi nedavnih dogodkov in eh, zaradi tega je potrebno oblikovati jasno stališče in ga tudi posredovati eh, našim turškim sogovornikom. Še naprej moramo spremljati eh, situacijo v Turčiji in razvajati situacije. Evropska unija mora še naprej zagovarjati svobodo govora, svobodo združevanja. To je ključnega pomena, kajti eh, demokracija ne more obstajati brez teh temeljnih svoboščin. Turčija je privilegirana partnerica, s katero se pogajamo o pristopu z Turčijo eh, se torej eh, moramo in lahko odkrito pogovarjamo. Kot je dejal eh, gospod Šulce, mora biti odnos z državami kandidatkami odprt in odkrito srčen. Rad bi se osredotočil na dve točki. Najprej na vprašanje financiranja. To je zagotova točka, ki je vredna pozornosti. Evropska unija ne financira turškega proračuna. Evropska unija financira predvsem nevladne organizacije, inštitucije, ki uspodbujajo načelo pravne države in zagovarjajo človekove pravice. Pri tem uporabljamo instrument eh, predpridružitvene eh, pomoči. Evropska komisija eh, pravčuje, kako bi lahko bolj učinkovito uporabili te instrumente. Med drugim poudarjam, da eh, so prispevki za Turčijo najnižji eh, med eh, državami kandidatkami. Širitev je pravi način za poglobitev dialoga in za utrditev demokratičnih reform nadaljna prizadevanja pri tretjem poglavju eh, bi bila dober korak naprej. Veliko smo storili, da bi eh, napredovali v odnosu z Turčijo, ki ostaja pomembna partnerica in eh, na tej poti moramo nadaljevati. Najlepša hvala, s tem je razprava zaključena.